podjetje. Dobro jutro vsem, spoštovane kolegice in kolegi. Dobrodošli na prvem sestanku odbora letos. Upam, da ste imeli prijetne božične počitnice. Upam pa tudi, da bomo nadaljevali z dobrim sodelovanjem v tem odboru v naslednjem letu. Prva točka sprejetja dnevnega reda, ker ni pripomp, je dnevni red sprejet. Nimam nobenih izjav kot predsedujoči. Tako da prehajamo kar na točko 3, sprejetje zapisnikov sej 2. oktobra, 9. in 10. oktobra, 19. oktobra, 23. oktobra in 6. novembra. Če ne bo pripomb do konca tega sestanka, bo do ti zapisniki sprejeti. Tako, sedaj pa prehajamo kar na glasovanje. Mislim, da bomo potrebovali vsaj uro za vsa glasovanja. Lahko začnemo kar s prvim poročilom, o katerem je potrebno glasovati, nadaljna mikrofinančna pomoč Gruziji. Pripravljalec mnenja je Andrejs Mamikins. Želite kaj povedati, Andrejs? Rad bi se zahvalil vsem poročevalcem v senci za resnično dobro sodelovanje in upam, da bo rezultat tudi pozitiven. Hvala lepa. Okay. Thank you. Prav, hvala. Še kdo ima kakšno pripombo? Ne. Potem pa prejdemo kar na glasovanje. Najprej glasovanje o svežnju. Glasovanje v svežnju za, proti, vzdržani. To je bilo zavrnjeno. Sedaj pa prehajamo na ustni predlog svojega številka ena. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 38 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 39 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 40 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 41 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis 1 za, proti, vzdržani, sprejeto. Prehajamo na predlog 48 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Preverjamo. 48. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno 31 proti 19 za. 50 za, proti vzdržani zavrnjeno. 51 za, proti vzdržani zavrnjeno. 52 za, proti vzdržani zavrnjeno, 54 za, proti vzdržani zavrnjeno, 55 za, proti vzdržani zavrnjeno, 56 za, proti vzdržani zavrnjeno, 57 za, proti vzdržani zavrnjeno. Predlog smo imeli 60 za, proti vzdržani zavrnjeno. 61 za, proti vzdržani zavrnjeno, 62 za, proti, vzdržani, preverimo. 62 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 13. Za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 15. Za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 18 za, proti vzdržani zavrnjeno, 19 za, proti vzdržani zavrnjeno, 22 za, proti vzdržani zavrnjeno. Kompromis 2 za, proti vzdržani sprejeto. 29 za, proti vzdržani zavrnjeno, 30 za, proti vzdržani zavrnjeno, 36 za, proti vzdržani zavrnjeno. Tako, sedaj pa še končno glasovanje. Končno glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 48 za, 3 proti. Tako, sedaj pa peta točka, naslednji večletni finančni okvir, priprava stališča parlamenta o večletnem finančnem okviru po letu 2020. Pripravljalec mnenja je gospod Panceri. Želite kaj povedati? Ne? Potem lahko kar preidemo na glasovanje. Začenjamo s kompromisnim predlogom 1. Za. Proti. Vzdržani sprejeto. Predlog smembe 10 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis 2 za, proti, vzdržani, sprejeto. 24. Glasovanje po delih. Prvi del C za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Drugi del za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis 3 za, proti, vzdržani, sprejeto. 27 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 28 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis 4 za, proti, vzdržani, sprejeto. Ustni predlog sprememba 1, poimensko glasovanje. Glasujemo. Še dva kolega manjkata, še en, prav sedaj v redu, konec glasovanja. Zavrnjeno. 41 proti 3 za. Ni bilo sprejeto, tako da prehajamo na ustni predlog spremembe 2, tudi poimensko. Zakaj pa to? Door disclose.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 Sedaj pa 47. Za, proti, vzdržani. Sprejeto. Preverjamo. 47. Glasujemo. Se upravičujem. 47 brezpredmeten, ker je kompromis 6 bil sprejet. Sedaj pa glasujemo o. 51. predlogu spremembe. 51. Za, proti, vzdržani. So, that was rejected. We now come... Zdaj pa, to je bilo zavrnjeno, sedaj pa 63 za, proti, vzdržani. Preverimo. 63. Glasujemo. Konec glasovanja. Tudi to je zavrnjeno. Tako, sedaj pa elektronsko glasovanje, končno glasovanje, glasujemo. Let's oh, see. Konec glasovanja. Sprejeto. Prehajamo na točko šest. Uh, Devetintrideset za, devet proti, osem vzdržanih. Tak je bil rezultat. Sedaj pa šesta točka. Razrešnica 2016, splošni proračun EU, Evropska služba za zonanje delovanje. Pripravljalec mnenja je Kristjan Dan Preda. Je tukaj? Ne, ni ga. Bi kdo drug želel spregovoriti? Ne. Tako da prehajamo kar na glasovanje. Amendment number one. Predlog spremembe ena. Za. Proti. Vzdržani. Preverjamo. Predlog spremembe ena. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto 28 za, 24 proti. 2 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 3 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 4 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 5 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 6 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 7 za, proti, vzdržani, sprejeto. 8 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 9 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 9. Glasovanje po delih? Ne, je brezpremeten, ker je bil 8 sprejet. Ne, ne, ni bil sprejet. 9. Prvi del za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Prehajamo na 11 za, proti vzdržani, zavrnjeno. 12 za, proti vzdržani, zavrnjeno. 13 za, proti vzdržani, zavrnjeno. 14, glasovanje po delih. Prvi del za, proti vzdržani, zavrnjeno. Drugi del za, proti vzdržani, sprejeto. 15 za, proti vzdržani, zavrnjeno. 16 za, proti vzdržani sprejeto. 17 za, proti vzdržani sprejeto. 18 za, proti vzdržani sprejeto. 19 za, proti vzdržani sprejeto. 20 za, proti vzdržani zavrnjeno. Sedaj pa še elektronsko glasovanje o osnotku, kot je bil spremenjen. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 49 za, 6 proti. Prehajamo na točko 7. Razrešnica 2016, splošni proračun EU, Evropska komisija. Pripravljalec mnenja je spet gospod Preda. Gospod Panceri pa bi rad spregovoril, prosim. Volevo šolo Želel sem le predlagati ustni predlog spremembe na predlog spremembe 17 gospoda Soleja. Ne vem, ali naj ga podam sedaj ali naj počakam, da pridemo do tega predloga spremembe. Ampak rad bi predlagal, da črtamo del tega predloga spremembe. To je moj ustni predlog spremembe. Bomo to takrat, ko bomo prišli do 17. prav? Še kakšna pripomba? Ne, potem pa kar začnimo. Predlog smembe ena za, proti vzdržani zavrnjeno, dve za, proti vzdržani zavrnjeno, tri za, proti vzdržani. Preverjamo, predlog smembe tri, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 4. Za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 5. Za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 6. Za, proti, vzdržani, sprejeto. 7. Z ustnim prilogom spremembe 1. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 1. Za, proti, vzdržani, sprejeto. 12. Za, proti, vzdržani, sprejeto vzdržani sprejeto. 13 za, proti vzdržani zavrnjeno. 14 za, proti vzdržani zavrnjeno. Kompromis 2 za, proti vzdržani sprejeto. 16 za, proti vzdržani sprejeto. Predlog sem 17. Gospod Panceri. Eh, volevo Želel sem črtati drugi del tega predloga sprememba. In sicer želim obdržati del do uh, izraelske vlade, želim pa črtati uh, drugi del, ki govori o tem, da pričakujemo od Evropske komisije, da uvede in tako naprej. Je jasno? So, this is the request of Mr. To je torej zahteva gospoda Pancerija. Ali kdo ogovarja? Štirje morate biti, ja, vidim vas. So it's rejected, Mr. Zavrnjeno. Ta ustni predlog spremembe je zavrnjen. Glasujemo o predlogu spremembe kot je. Kdo je za? Proti? Vzdržani? zavrnjeno. Kompromis 3. Za, proti, vzdržani, sprejeto. 21. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Sedaj pa elektronsko glasovanje o osnutku, kot je bil spremenjen. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 50 za, 3 proti. Prehajamo na točko 8. Izvajanje delovnega dokumenta služb komisije, enakost spolo in krepitev vloge žensk, spreminjanje življenj deklet in žensk prek zonanih odnosov EU v obdobju 2016 do 2020. Pripravljavka mnenja je gospa Besera Basterekeja. Je tukaj? Ne. Želi kdo spregovoriti? Gospod Pastorečeja, želite kaj povedati? Yes, you, da, hvala, predsednik. Rada bi se zahvalila vsem poročevalcem v Senci za sodelovanje z njimi. Veliko veselje mi je bilo. Resnično želimo temu skupnemu cilju spremembe življenja deklet in žensk dati jasen cilj. Hvala lepa, želi eh, še kdo spregovoriti? Ne. Potem, kar prehajamo na glasovanje. Predlog spremembe 15 za, proti, vzdržani, sprejeto. 17 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 1 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 2 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 22 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 3 za, proti, vzdržani, sprejeto.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 predlog spremembe 49 za, proti, vzdržani. Preverjamo 49, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 56 za, proti, vzdržani. Sprejeto. 57 za, proti, vzdržani. Sprejeto. 59 za, proti vzdržani sprejeto. 61, glasovanje po delih. Prvi del za, proti vzdržani sprejeto. Drugi del za, proti vzdržani. Preverjamo drugi del. Glasujemo. Konec glasovanja sprejeto 25 za, 23 proti. Kompromis 11 za, proti, zdržani sprejeto. Predlog spremembe 3 za, proti, zdržani sprejeto. 4 za, proti, zdržani sprejeto. 5 za, proti, zdržani sprejeto. 7 za, proti, zdržani sprejeto. 8 za, proti, zdržani sprejeto. Kompromis 12 za, proti, zdržani sprejeto predlog spremembe 1, za, proti, vzdržani, sprejeto. Tako, sedaj pa še končno glasovanje o tako spremenjenem osnutku. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto 53 za, 5 proti. Prihajamo na točko 9. Ustanovitev Evropskega programa za razvoj obrambne industrije v podporo konkurenčnosti in inovacijski zmogljivosti obrambne industrije EU. Nekaj razprav je bilo, tako so me obvestili na to temo. Najprej dobi besedo kdo? Gospod Jurek, prosim. Przepraszam, ja jeszcze odnośnie głosowań chcę tylko zapowiedzieć, że do ostatniego Kar se tiče glasovanja, bi rad povedal, da bom ločeno podal svoje mnenje glede prejšnjega poročila. Oh, Prejšnjem poročilu? Raportu. Da, prejšnje poročilo. Bom podal torej ločeno mnenje o poročilu, kot je bilo izglasovano. To je samo uradna najava. Oh, okay. So can we go back now to item... Dobro, sedaj pa točka 9. Se lahko vrnemo na to? Gospod Pašku je poročevalec. Želi kdo kaj povedati? Poročevalec? Kdo drug? Gospod Castaldo? Eh, Hvala lepa, predsednik. Rad bi opozoril, na to, da kar se tiče tega poročila, imamo kar nekaj prošen, da bi glasovanje odložili, ker ni enotnosti glede pomembnih točk. Imeli smo izmenjavo mnen, tudi elektronskih sporočil in želeli bi to preložiti. Veliko političnih skupin tudi nima glasovalnega seznama. Torej prosimo, da bi to preložili vsaj na danes kasneje, popovdne, morda bi to lahko preložili celo na 1. februar ali pa vsaj na danes, popovdne, torej na kasneje. Okay, you, Hvala lepa, gospod Castaldo. Še kdo? Gospod Valero? Gospa Valero? Da, popolnoma se strinjam z gospodom Castaldom. Nismo imeli dovolj časa, da bi si podrobno ogledali preloge sprememb, tako da bi to odložili. Najraje na 1. februar, če pa se to ne da, pa na danes popovdne. Hvala lepa, gospod Valero. Sedaj pa gospod Radoš, liberalci. Tudi mi podpiramo predlog gospoda Kastalda. Okay. Mr. Dajon. Oh. Ah. Euh, Gospod Žadoja, bili smo pripravljeni glasovati danes do povdne. Vsekakor razumem zahteve kolegov, ki želijo to preložiti za nekaj ur. Malo je predlogov sprememb, pri katerih bi imeli razpravo. Mislim, da bi se lahko kolegi hitro dogovorili. No, glasovanje 1. februarja ne bo možno in mi bi raje to preložili in če se le da bi danes glasovali o tem, če se bo skupina strinjala glede tega. Ok, Mr. Pašku. Prav, gospod Pašku. Eh, Hvala lepa. Strinjam se, da smo delali, da bi se držali dogovorenega časa. Pobuda je odvisna od tega. Če sem prav razumel, mislim, da veste, da če bi to odložili na danes popodne, to ne bo ogrozilo splošnega časovnega razporeda. ITRE bo torej dobil naše mnenje še v pravem času in bodo lahko to vključili, tako da lahko to sprejme. Edina težava pa je, če bi to potem imeli pozno popovdne. Raje bi imeli zgodaj popovdne. Morda nekateri kolegi niso predvideli takih razmer in načrtujejo odhod. Tako da moramo vsi ugotoviti. Ob 15. če je to vsem prav. Predlog imam. Danes popodne bomo imeli debriefing o uh, misiji AFCD o, v Nigru. Ob 14.30 predlagam, da glasujemo ob 14.30, potem pa bomo imeli debriefing. Takoj zatem mislim, da je to najboljša možna rešitev. 14.30, danes popovdne, se strinjate? Prav, torej, glasovanje v točki 9 je preloženo na 14.30, danes popovdne. Tako, pa smo zaključili z večino naših današnjih glasovanj. Je gospod Nart že tukaj? Gracias, señor presidente. No, not yet. Wait a moment. Ne, še počakajte še trenutek. Could you please... Kolegice in kolegi, prosim, če vas ta naslednja točka ne zanima, tiho odidite. Mm. Vizo? television at the time. Now, item number 10. Točka 10. Priporočilo Evropskega parlamenta svetu, komisiji in Evropski službi za zunanje delovanje o ustavitvi finančnih virov džihadistov, ukrepanje za operfinanciranje terorizma. Poročevalec je gospod Javier Nart. Obvestili so me, da je bil sestanek poročevalcev senci dober in da smo že dosegli dogovor o kompromisnih prelogih. Spremem, gospod Nart, beseda je vaša. Hvala lepa. To je zelo pomembno priporočilo, kaj ti tukaj gre za resnično trenutno aktualno financiranje terorizma. Imamo tudi makrofinanciranje, kot je pri Twin Towers, sedaj pa se je to razvilo v mikrofinanciranje zmogljivostjo večjih strategij in to potem vodi do, do tragedij, kot sta bili v Nici in Barceloni. Sredstva, ki so jih imeli do sedaj, to so bili veliki finančni transferi prek bank. To sedaj ni relevantno glede na težave, s katerimi se soočamo, povezavi z džihadizmom. Poskušali smo torej ugotoviti, katere oblike bi lahko izbrali, da bi kar se da dobro lahko spremljali in nadzirali razmere pri mikrofinanciranju. Seveda moramo zagotoviti tudi spoštovanje človekovih pravic in poskrbeti tudi za to, da bomo dosegli vse cilje. To bo potrebno izvesti tudi v zakonodaji. S tem bi radi dosegli, da bi resnično napredovali kar se tiče tudi celotne islamofobije. Tukaj moramo doseči pravo ravnovesje. Zelo pomembno je, da vzpostavimo najprej platformo. platformo, kjer bodo obveščevalne tajne službe držav članic Evropske unije si lahko posredovale informacije na ustrezen način. Izogniti se moramo novi organizaciji, novi organizaciji, novemu središču iz dveh razlogov, ker je to odveč, ker ni potrebno in to tudi ne bi bilo operativno. Obeščevalne tajne službe delujejo prostovoljno in tukaj gre za zaupanje. Zato bi bila vzpostavitev dodatne institucije ali organizacije popolnoma neizvedljiva. Biti moramo pragmatični. Drugič, gre za to, da nadziramo kakšni so mikrotransferi, torej transferi po običajnih poteh. Naprimer, imamo arabski sistem in potem patalo, filipinski sistem. To so torej sistemi, ki jih uporabljajo za transferje sredstev in ti vhajajo našemu nadzoru. Za zakonodajo je to vse enako, ne smemo diskriminirati in ne smemo torej tudi nekoga zaznamovati, ker kdo pripada kateri koli drugi kulturni nacionalni skupnosti. Če velja za naše državljane določena norma in do, veljajo določeni standardi, imamo določen nadzor, mora to veljati tudi za njih, za vse. Nadalje. Tudi plačilne kartice, ki se lahko ponovno naložijo, je potrebno nadzirati z ustrednim sistemom. To se lahko stori preko žiro računa, izogniti se moramo temu, da bi lahko imeli anonimne transfere prek teh plačilnih kartic. In potem še nekaj, kar se tiče plačil v enotni valuti, tudi to moramo nadzirati. Potem pa še kulturna središča in religiozna središča in tudi darila. Tudi to je potrebno nadzirati in potem tudi kriptovalute, bitcoin, poskušali smo komisiji podati predlog, da bi torej pripravili nekaj, kar bo izvedljivo. To je nujno potrebno, taka zakonodaja. Več kot 280 predlogov sprememb smo dobili, zelo pomembno je torej bilo in tudi posamezne skupine so si želele doseči kompromise. To je torej predlog komisije, ki je precej kočljiv sedaj smo to skupaj z veliko večino soglasjem predelali in mislim, da se vsi zavedamo, s čim imamo opravka, kako dalekosežno je to. Zelo pragmatično smo delali, zato se zelo veselim tega in čestitam vsem za to. Hvala. You, Hvala, kolega Nat. Sedaj pa gremo na razpravo. Gospod Adaktuson, skupina LS. Hvala, predsedajoči. Začel bi s tem, da bi čestitev pročovacu gospodu Nartu za konstruktivna pogajanja in ker je vključil številne predloge sprememb, ki so bili za nas v LS-u pomembni. Naj omenim nekatere prioritete za našo skupino pri pogajalski mizi. Pri kompromisu 11 smo želeli povdariti, da bi morale države članice razmisliti o tem, da bi zmanjšale vire financiranja za teroriste in to bi moralo biti prioritetno. Podpiramo predlog poročevalca, da bi imeli Evropsko platformo za boj proti terorizmu istočasno, pa naj bi vključili tudi pojasnilo, da to ne bi smelo pomeniti, da bi morali oblikovati novo agencijo. 13. kompromis omenja delovanje projektne skupine za finančno ukrepanje. Treba je omeniti, da je ta organ razvil strategijo o boju proti financiranju teroristov. Zadovoljni smo z vključitvijo. Evropskega koordinatorja za boj proti terorizmu, kompromisu 19. Tu piše, da naj bi koordinator sodeloval pri oblikovanju seznama posameznikov in entitet, ki delujejo v okviru nepreglednih režimov. Pravzaprav, že dejstvo, da je Varnostni svet OZN pozval mednarodno skupnost naj stori več, da ustavi pretok finančnih sredstev teroristom, to je omenjeno tudi v 20. kompromisu, kar pozdravljamo. Glede kompromisa 21, tu smo imeli več različnih mnen o tem, ali je prvotno besedilo, ki vsebujemo še, je besedilo, ki mora ostati ali ne. Večina je bila za to, da bi to črtali. Jaz bi se moral posvetovati skupino, kajti Skupina LS podpira in citiram nadzor organov držav članic nad financiranjem tujih entitet za gradnjo mošej in oblikovanje islamskih organizacij. Ta sredstva treba prepovedati, če obstajajo razlogi, ki vodijo k trditvam, da bi lahko to financiranje privedlo k nasilju, financiranju fundamentalistov, ali drugih eh, terorističnih islamističnih dejanj. Na koncu bi rad poudaril, kako pomembno je, da se Evropska unija osredotoči na to, kar morajo biti prioritetna območja. Kakšen je odgovor na to vprašanje, ali potrebujemo več ali manj evropskega sodelovanja? Pravzaprav lahko odgovorimo na oba načina. Ker biti moramo odločitve na evropski ravni, zlasti glede boja proti terorizmu, No, že po sami naravi takšna dejanja ne poznajo meja. Same države članice pa so v najboljši situaciji za sprejemanje odločitev in sicer tudi recimo pri socialni politiki. No, vesel sem, ker vidim veliko večino o zadju Evropskega skupnega pristopa pri teh izzivih, kajti tu res potrebujemo nadnacionalno stelovanje, odločanje in sprejemanje odločitev. Skupnimi napori bo Evropska unija lahko zajezila to, kar ohranijo pri življenju džihadiste. In sicer gre za financiranje mednarodnega terorizma. To poročilo je ravnoteženo, dobro sestavljeno in je dober prisevek k temu delu in to močno podpiram. Hvala. Thank you. Hvala, kolega Naktusu. Sedaj pa socialisti. Claire Moody. Hvala. Tudi jaz bi se rada zahvalila poročevalcu za njegovo konstruktivno delo pri tem poročilu. Videli smo dobre sprejete kompromise, ključno s predlogi spremembo finančnem delovanju na projektni skupini za finančno ukrepanje. Kot so rekli drugi kolegi, Gre za to, da bi oblikovali novo platformo, ampak v okviru obstoječih struktur. Tako da bi te strukture dobro izrabili, istočasno pa bi prepoznali, za kakšne težave gre tu. Prav tako bi rada pozdravila namene poročevalca, da učinkovito rešuje težave. Prav tako pozdravljam vse podrobnosti in tudi voljo sodelovati s poročevalci v senci glede oblikovanja podrobnih predlogov pri reševanju teh težav. Ampak seveda ne smemo tu razpihovati islamofobije. Jasno mora biti, da gre za rezultate, gre za to, da dosežemo rezultate pri težavah že pri samem viru. Sveda pa to ne sme pomeniti, da bi tu razplamteli islamofobijo. Na podlagi teh razprav in na podlagi zelo dobrega skupnega dela pričakujem končno različico, ki bo konstruktivna, istočasno pa bo realna, tako da bi izboljšali tudi izmenjavo obveščevalnih podatkov in da bi bolje reševali vprašanje financiranja terorizma. Hvala.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 je pripravil eh, obsežno in pa uravnoteženo poročilo. Ta tema obravnava eh, veliko eh, različnih vidikov in to je tudi povsem pravilno. Ne moremo se zgolj osredotočiti na ustrahovanje teroristov. Ugledati si moramo, katere vere uporabljajo teroristi. In Večina terorističnih napadov je, bila izvedenih, je bilo izvedenih z velo, zelo malo sredstev in uh, tudi metode so vedno bolj inovativne. Teroristi eh, se skušajo izogniti mednarodnemu nadzoru. Imeli smo že eh, resolucijo Združenih narodov pred, leto, pred leti, ampak teroristov je danes še več in tudi sredstev je še več. Torej se mora Evropska unija osredotočiti na dve ravni. Na politični ravni eh, se moramo osredotočiti na to, katere države, eh, s katerimi sodelujemo posredno ali neposredno deluje, eh, sodelujejo s terorističnimi organizacijami. In mislim, da če se želimo boriti proti terorizmu, ne moremo sodelovati z državami, ki terorizem tako rekoč spodbujajo. In potem. Gospod Nart je to že uh, omenil. Potrebno je paziti tudi na človekove pravice, na uh, zaščito zasebnega življenja in tako naprej. Če se želi Evropska unija zares odzvati na financiranje terorizma, potem mora sprejeti tudi pobude v zvezi eh, z bojem proti nezakonitim strukturam, ki obstajajo v določenih državah. Poleg tega pa moramo skrbeti tudi za boj proti eh, korupciji. To igra zelo pomembno vlogo. In to je pomembnejše od tega mednarodnega finančnega sistema. In poleg tega je potrebno prepovedati davčne oaze, kajti tam eh, se še uspodbuja eh, utaja davko. Thank you. Hvala lepa, kolegica Sakorafa. Še kdo želi besedo? Ja, kolega Korvin Mike. Thank you very much. Hvala lepa. Najprej bi rad podal majhno pripombo obseg terorizma ni tako velik. V 60-ih letih smo imeli cel val terorizma z rečimi brigadami za črnim septembrom in takrat je bilo veliko več terorizma kot sedaj in to je treba gledati sorazmerno. A kolega Narta, ne razumem. Rekli ste, da je financiranje um, napada na svetovni trgovinski center bilo mikrofinanciranje. In uh, sedaj ne bi imeli veliko financiranje. Torej, napad na svetovni trgovinski center je bil zelo finančno razdelan. Zadnje napade, ki smo jih imeli, to pa mm, ne poznamo ozadje, ne vemo, ali je šlo za Al-Kaido ali za koga. In, uh, Porabljena je bila nafta, ne razumem, mogoče je šlo za napako v prevodu. So, no Nihče več? Kolega Nart, želite pokomentirati to? Ja, zelo na kratko. Kaj sem rekel? Financiranje napada na svetovni trgovinski center je bilo mikrofinanciranje, napadi v Barceloni Nici in Parizu pa so bili napadi z makrofinanciranjem. Ne vem, če ste me razumeli. Drugič? Ja, hvala. Dobro. Lahko bi rekli, da pravite, da je terorizem sedaj manj intenziven kot za časa rdečih brigad. Novesel sem, da na Polskem ni bilo toliko terorizma kot v Španiji, kjer smo imeli nestotine mrtvih. Torej, to ni neka anekdota, to so resne stvari. In na koncu naj rečem, da sem zelo vesel, ker je ta tema predvsej občutljiva. In sam sem si pred nekaj minutami rekel, da ko smo pred tako težko situacijo in se sprašujemo o tem, kaj deluje, kakšne konsenze in kompromise potrebujemo med skupinami, kot so IKR, GUE in različne skupine. Se tu lahko le zahvalim vsem skupinam, socialistom, vsem, ki so bili vključeni v to delo, ker so sodelovali konstruktivno pri takšnih vprašanjih, kjer je bilo ključno to, da se lahko razumemo in zdrava pamet je tu prevladala. Hvala vsem. Thank you. Hvala, kolega Nart. Potem pa gremo lahko naprej na naslednjo točko. To je točka 11. Priporočila svetu, komisiji in Evropski službi za zunanje delovanje glede pogajanja celovitem sporozumu med EU in Azerbajdžanom. Poročevalka je kolegica Nikolaj skupine Alde. Prvi osnutek vsebuje priporočila svetu, komisiji in Evropski službi znanje delovanje glede pogajen o že omenjenem sporazumu. In običajno o tem odporu pogajalcem povemo, kakšne so naše pričakovanja glede končne različice sporazuma, zato da bi naš spravni postopek v parlamentu potekal gladko, če so naša stališča upoštevana. Rad bi izkoristil to priložnost in svet spomnil na to, da še nismo prejeli kar nekaj dokumentov glede teh pogajanj in do teh dokumentov smo pravno upravičeni. Pričakujem, da bo to nujno rešeno. Ali je tu kdo iz sveta? Dobro. Če nas gledajo, smo svet večkrat spomnili na to in v prihodnosti bomo to ponovno omenjali. Dobro, predlagam, da damo kolegici Nikolaj besedo sedaj. Prosim. You, Hvala, predsednik. Poslala sem uradno elektronsko sporočilo vam in sekretarijatu in prosila sem za to, da bi preložili prvo izmenjavo mnen o tem poročilu. Zakaj? Zato obstajajo nekateri razlogi. Povsem se strinjam s tem, da svet potrebuje jasna priporočila za to besedilo, kajti gre za zelo občutljivo področje. Na srečo pogajanja trajajo, ampak niso pregledna, niso jasna, ne moram videti, zakaj gre. Imamo politični del, četrti del, potem imamo šesti del o sektorskem delu, potem drugi del o trgovini. No, vsi vemo, da so to občutljiva vprašanja. To je povezano tudi s poštevanjem pravne države, človekovih pravic. Maja je naš PCC v Azerbajdžan obiskal Baku. Tam so se srečali z uraniki, videli so, kaj se je zgodilo, kaj je jasno. In pričakujem ta dokument sveta na splošno. Lahko priporočimo, lahko podamo nekaj priporočil, ampak v tem primeru ne bi želeli imeti tako formalnih priporočil, zlasti zato, ker nimamo časovnice za dogovor in mislim, da je tu nekaj težav v pogajanjih. In zato bi rada prosila komisijo naj analizira ta predlog, da se spremenijo roki za predstavitev tega poročila. Hvala, kolegica Nikolaj. Zahtevali ste spremembo časovnice? Kaj menijo predstavniki političnih skupin o tej zahtevi? Mr. Mamikins. Kolega Mamikins. Latvian, uh, bom povedal po latvijsko, ren bi podprl stališče poročevalke. Mislim, da za to obstajajo naslednji razlogi. V zadnjem času smo videli, kako je bilo s tem obiskom v Bakuju, tudi člani odbora so bili tam. Vidimo napredek v Azerbajdžanu, to lahko čutimo. In letos, ko bo Azerbajdžan praznoval stoletnico, je to politično zelo pomembno, da nadaljujemo to napredovanje in zato res podpiram pristop kolegice Nikolaj. Hvala, kolega Mamikins. Děkuji za slovo, pane předsedající. Hvala za besedo, predsedujoči. Gospod in gospodje, naj na samem začetku povem, da se zavedam dejstva, da so dobri odnosi med Evropsko unijo in Azerbajdžanom dobri za obe strani. Ampak vseeno mislim, da sedaj ni pravi čas za to, da bi prelagali takšno poročilo. Kaj ti vidimo kršitve človekovih pravic v Azerbajdžanu, te kršitve se nadaljujejo. Evropska unija bi morala spodbujati lasne vrednote, na katerih temeli. In tu gre tudi za civilno družbo in novinarje v tej državi, njihova situacija se slabša. Imamo tudi stalno poročilo in odbor za Gruzijo omeniti moram tudi eh, primer kolega Mohtarlija, ki je prvi novinar, ki je bil ugrabljen iz Gruzije in je bil v Azerbajdžanu obsojen na šestletno zaporno kazen. To me zelo skrbi in rad bi, da se to ime omeni v poročilu. Hvala, kolega Štetina. Kolegica Ana Fotiga. Hvala, predsedujoči. Rada bi podprla zahtevo poročevalke zaradi dveh razlogov. Najprej zato, ker običajno pokažemo neko spoštovanje do poročevalcev in se zanašamo na njihova mnenja. Seveda smo vsi precej vključeni v zunanje zadeve in spoštovanje človekovih pravic, imamo lastne stališča, ampak na določeni stopni moramo pokazati tudi zaupanje v poročevalce. In kolegica Nikolaj je zelo izkušena poslanka, poznam jo, poznam njeno delo in zato jo podpiram. Drugič, Videli smo zelo občutljivo, zelo težavno situacijo v Azerbajdžanu. Imeli smo nekaj zelo pozitivnih izjav strani azerbajdžanske vlade. Zato, da bi praznovali stoletnico države in teh morebitnih korakov, izboljšanje te situacije na področju spoštovanja človekovih pravic. In mislim, da je razumno počakati še nekaj časa, da bi videli rezultate. Rada bi videla to. In drugič, imamo tudi druge zgodovinske razloge. Zaradi tega tudi mi praznujemo stoletnice tega, da smo postali neodvisni, Azerbajdžan je bila to zelo pomembna država za nas, za naše ljudstvo in zato to podpiram. Hvala. Thank you, Ms. Hvala, kolegica Fotiga. Za skupino Alde, tu imamo tri govorce, Kučuk, Grigula in Vajgal. Kdo bi rad začel? En argument podprl bi predlog kolegice Nikolaj. Naslednji sestanek PCC je za Azerbajdžan v Bakuju maja 2018. Mislim, da je dobro, da damo priložnost predsedniku Sadžadu Karimu, da predstavi svoje informacije in podprl bi predlog in nasvete kolegice Nikolaj, da predložimo to poročilo. Hvala. Kolegica Gregula. Dragi kolegi, v latviščini bom govorila, naj izkoristim to priložnost, govorim v maternem jeziku. Posem podpiram kolegico Fotigo in njene besede. Res moramo pokazati več spoštovanja do poročevalke. To poročilo še ni v fazi ko bi morali odločati o nečem v naglici, ni potrebe potem, da tu prehitevamo stvari. Podpiram poročevalko, menim, da je preložitev upravičena in še vedno je tu veliko stvari, ki bi jih lahko dodali v poročilo. V poročilu ne vidimo omemb dela Evropskega parlamenta. Lani smo sprejeli kar nekaj dokumentov in če si pogledamo dokumente drugih institucij, pogosto pozabljamo na naše informacije, na to, kar smo mi storili, na naše prispevke. In odbor AFED bi rada povabila k temu, naj enako obravnava vse republike v tej regiji. To gre tudi za Gruzijo. In tu, v tem primeru, vidimo različno obravnavo. Грузия и Армения – это Азербайджан, а Азербайджан се обравнава другаче. In... Vem, da bi posem drugače obravnavali Armenijo, če bi to obravnavali. Torej, podpiram preložitev, mislim, da je to treba preložiti vsaj do tega časa, ko se delegacija vrne iz Bakuja. Hvala. Dobro, hvala. Ivo Weigl. Thank you, chair. Hvala, predsedajoče. Mislim, da tu ni nekaj drugih dodatnih argumentov, ki bi jih lahko še omenili, so da bi podprli predlog poročevalke. Mislim, da je pomembno, da tu poštevamo tudi sam način sprejemanja dogovora. Treba je začeti pogajanja o celovitem sporozumu med EU in Azerbajdžanom. Že na samem začetku pogajanja je bilo kar nekaj težav in spornih vidikov v zadnjem letu, v zadnjih dveh letih. In zelo pomembno bi bilo, da dobro pripravimo ta sporozum in da tu upoštevamo vse težave, ki smo jih imeli, tudi ko smo obiskali Baku in Jerevan, v okviru delegacije AFETA. V tem osnutku gre tudi za to, da nismo dovolj osvetlili vprašanja zgornjega Karabaha in to je ena izmed bistvenih težav v tej regiji. Gre tudi za težave med Azerbajdžanom in Armenijo in tu imamo stalno polemiko o tem, kako in če lahko rešimo te težave. In mislim, da bi morali to podpreti. Istočasno pa potrebujemo več pobud In sedaj imamo priložnost, imamo čas, imamo tudi neka priložnosti, da razbremenimo azerbajdžansko vlado tudi glede obravnave medijev, zagovornikov človekovih pravic, ampak delajmo postopoma, da bomo imeli dovolj časa, zato da bi res imeli produktivni dialog s to državo. To potrebujemo. Hvala. Sedaj pa četrti govorec po vrsti zadeja. Danes ste res odločni. Kolega Servicius, hvala, predsedujoči. No, mi nismo velika skupina, smo pa pomembna skupina v parlamentu in seveda izkoriščamo vsako priložnost za izražanje naših stališč, tudi v tem primeru. Tu sta dva glavna razloga, zaradi katerih sem se želel oglasiti. Vi ste rekli, da ni dobrega komuniciranja med svetom in našim odborom. To je pomemben razlog, zato da svet spomnimo na obveznosti. Pošiljati nam mora pomembne dokumente, zlasti v okviru pogajanj. Mi moramo biti dobro obveščeni, zato da bi lahko sestavili dobro mnenje, preden glasujemo. Drugič, Azerbajdžan je ena izmed držav v vzhodnem partnerstvu in vodi pogajanje o celovitem sporazumu, zlasti v okviru srednjeročne in dolgoročne prihodnosti. Nekatere stvari tečejo dobro, druge ne. Jaz sem bil razočaran, ko sem videl poročilo iz 12. januarja. Glede ugrabljenega novinarja Muhtarlija, ki je bil obsojen na šestletno zaporno kazen. To niso novice, na katere smo čakali iz Bakuja. Žal smo prijeli te novice. Kolegi, rad bi čestital Azerbajdžanu ob tej stoletnici, ampak najhujše, kar se lahko zgodi v Azerbajdžanu, je, da bodo obeležili stoletnico s eh, stotimi novinari, ki so v zaporu. In eh, to je zelo slabo na ključje za Azerbajdžan. Tako da tu vidim veliko vidikov, ki jih je treba izboljšati v besedilu, vzeti si moramo čas za delo, upam, da bo naše mnenje uravnoteženo in da bomo podprli razvoj odnosov, ampak ponovno seveda potrebujemo tudi načela, da nismo tiho o tistih vprašanjih, ki nam niso všeč. In če zara ne želimo videti v Azerbajdžanu, tako da ja, potrebujemo dobre odločitve, rekel bi pametne odločitve tu, zato da bi v besedilo odrazili vse, kar želimo tu videti, prav tako želimo prijeti informacije sveta. Hvala. Thank you. I... Hvala. Še en govorec je na seznamu, kolega Lopes. Kolega Mezerič, najprej kolega Lopes, potem pa kolega Mezerič. Ja, hvala lepa, predsednik. Rad bi spregovoril o stališču moje skupine glede tega poročila. Naj vas spomnim, da sem bil poročevalec, mi smo bili proti preložitvi in menimo, da ni primerno ali korisno imeti takšne odnose z Azerbajdžanom. Mislim tudi, da je zelo pomembno, da sprememo celovito odločitev. Pomembno je, da obrazložimo to odločitev, kajti v naši politični skupini smo to razdelali. Glede postopka najprej. Tu smo in ni nobenega predhodnega komuniciranja pred to uradno razpravo glede želje poročevalke, da bi preložila to poročilo. Pred sestankom nismo dobili nobenih podrobnosti glede razlogov za to preložitev drugič. Nekaj sebinskega. Če imamo to poročilo, potem je to izhodišče za soglasje. Ali ne bi bilo bolje imeti instrument parlamenta, kar se je že uporabljalo v preteklosti, preden sprejmemo poročilo? Torej, tu se omejujemo na to, da ne bomo uporabili instrumenta, ki ga imamo v parlamentu s pravim vplivom. To je nerazumljivo. In tretjič, ne samo zato, ker smo se tu omejili na to, da ne bomo uporabili tega instrumenta, ki ga imamo na voljo, ampak bomo tu pravzaprav preložili tudi samo soglasje glede tega sporazuma in ne vidimo nič novega, zaradi česar bi spremenili mnenje v tem odboru ali v parlamentu tu sedaj spreminjamo stvari, spremenili smo postopek, v tem primeru gre tudi za čas, spremenili ste časovnico, nimamo pa pravzaprav nič, kar bi bilo novo, kar bi nas privedlo do tega, da bi spremenili naše mnenje. Torej, imamo tiste, ki omenjajo neke argumente, da naj bi to sedaj utemeljeno preložili, ampak vemo, da so bili odnosi z Azerbajdžanom zelo občutljivi v zadnjih letih. To je zelo pomembno, tudi strateško je to pomembno za Evropsko unijo. In ugotavljamo, da imamo tu regionalne konflikte, to gledamo, ampak nič se ni spremenilo v zadnjih mesecih. Ni razloga, da bi tu sedaj to prelagali zaradi strateških razlogov. Torej, kaj bomo imeli na koncu? Ne bomo imeli poročila, nič ne bomo imeli, ne bo soglasja glede sporazuma. In omejili bomo našo zmožnost delovanja in zmožnost našega dela. Hvala. Kolega Lopes. Have... Kolega Mezerič in potem kolega Nart Tomaš. Um, Hvala, predsedujoči. Kot poročevalec v senci se najprej želim zahvaliti poročevalki za to besedilo, kaj ti menimo, da je zelo, zelo dobro za začetek. Je uporabno, to lahko razvijamo pozneje in to bo lahko na koncu zelo dobro poročilo. Glede postopkovnih vidikov. Sveda, ne gre vedno za vprašanje o postopku v parlamentu, gre tudi za mednarodno politiko, gre za to, kako se želimo tega lotiti. Zato tu vidim nekatere razloge za to, da bi preložili glasovanje po glavnih pogajanjih z delegacijo v Bakuju. To je smiselno. Ampak jaz mislim, mi mislimo, da potrebujemo dobro razpravo o poročilu in predlogi spremem pred razpravo zato da bi delegacija v Baku šla bolj pripravljena. Če bom posem iskren, narečem, da če ne bomo lahko formalno in pravilno uradno rekli, kakšno so naše prečakovanja glede razvoja, ni razlogo, da bi to preložili. Edini razlog za to je ta, da bi lahko napredovali pri tem, kar pričakujemo, kar želimo videti. Torej, jaz bi predlagal, da imamo pravo razpravo, preden gre delegacija tle, in da preložimo glasovanje po glavnem sestanku in mogoče bi s tem lahko kaj dosegli. No, sveda imamo tu enega najstarejših konfliktov v tej regiji pravzaprav in tega ne bomo rešili v tem času, ampak vseeno lahko povemo, kaj želimo videti, kaj se nam zdi prava pot za izboljšavo in veliko stvari bi tu lahko še predlagali v tem postopku. Hvala. Thank you. Najlepša hvala. Gospod Nart. Problemi v Azerbajdžanu so notranji problemi. In sicer eh, ni zagotovljena svoboda, eh, ni zagotovljeno spoštovanje človekovih pravic, potem pa je tukaj še vprašanje Gorskega Karabaha. In eh, vedno imamo nerealistične predstave glede tega območja. Podobno kot v eh, primeru Libije. Eh, in tudi v primeru Palestine je situacija podobna. Eh, ta mirovni načrt je pravzaprav nemogoče izvesti, povsem razvodenelje in uničili so ga Združeni narodi in pa Netanjahova vlada. In v primeru Azerbajdžana imamo sedaj madridski sporazum in minski sporaz, eh, sporazum iz Minska in uh, sedaj naj bi bili veseli. Neodvisnost eh, Azerbajdžana potem uh, je sledilo nasprotovanje eh, Gorskega Karabaha in potem smo imeli sporazum iz Madrida in sporazum iz Minska in oba govorite o ozemeljski celovitosti, o pravici do samoodločanja. Kakšno samoodločanje pa je to? Eh, tukaj živijo resnični ljudje. Tukaj gre eh, za začarani krok eh, in Mislim, da želimo rešiti en problem, pa hkrati ustvariti tri nove probleme. Vprašanje Gorskega Karabaha ni vprašanje za Osetijo in potem je tukaj še Krim, tam smo povsem slepi. Kaj ti. Uh, eh, pritisk na armensko družbo je vodil v precedenčni primer, ki ga je želela tudi Rusija. Kdor podpira Armenijo, eh, se mora zavedati, da je tam eno izmed najpomembnejših vojaških oporišč Rusije. Če bomo tako slepo nadaljevali, če zares ne bomo razumeli situacije v Armeniji in potem v Gorskem Karabahu ali pa na Krimu, kako bomo potem nadaljevali s tako različnimi merili? Okay. I think we've heard all arguments on both sides. Mislim, da smo slišali vse argumente na obeh straneh in eh, seveda imamo različna stališča, kar zadeva časovnica. Mislim, da se vsi strinjamo, da danes ne bomo razpravljali o eh, osnutku poročila. Slišali smo zahtevo liberalcev in pa eh, poročevalke, da prestavimo eh, razpravo o tem poročilu. Gospod Mikens je bil tudi za, gospod Lopes je bil proti, ELS, gospod Štetina je bil proti, In uh, gospod Mezarič je bil tudi proti predstavitvi. EKR, er, gospa Futiga, je bila za predstavitev. Jaz bi predlagal, da o tem uh, razpravljamo v uh, razširjenem predsedstvu in z predstavniki uh, poslanskih skupin, kajti mislim, da moramo upoštevati veliko različnih argumentov, ki ste jih predstavili obe strani. In uh, obravnavati moramo, oziroma uporabljati moramo enaka merila za različna poročila in različne države. Poskušajmo najti ustrezno rešitev na razširjenem predsedstvu. Nima smisla se danes tako uh, uh, razidemo. Kdaj bo naslednja seja? Se vsi strinjate s tem? 25. februarja bomo imeli razširjeno predsedstvo, lahko pa to rešimo tudi v pisni obliki. Slišali smo nekaj zelo dobrih argumentov strani kolegov skupine Alde, ampak razumem, da je eh, večina eh, v skupini ELS in SND proti predstavitvi. Gospod Nikola. Hvala lepa, gospod eh, predsedujoči za to stališče. Rada bi bila nekoliko bolj natančna. Ne prosim za prestavitev obravnave poročila, prosim za spremembo časovnice. To poročilo se nanaša na priporočilo sveta. Biti moramo konkretnejši, resnejši ne želim biti eh, bolj formalna, kajti situacija je zares občutljiva. Za me gre za vprašanje verodostojnosti. Kaj eh, želim kritizirati Azerbajdžan? To počnemo, to lahko počnemo še naprej, ampak nekateri so še zmeraj v eh, zaporu. In rada bi eh, videla jasno stališče azerbajdžanske strani glede človekovih pravic, kajti v nasprotnem primeru lahko uporabljamo vse najlepše besede za opis situacije, ampak eh, nič se s tem ne spremeni. In eh, to postavlja pod vprašaj naše stališče in pa našo verodostojnost. Če želimo partnerski sporozum, potem moramo biti partnerji. In uh, to je moj edini razlog. Nimam nobene druge agende. Ampak uh, za to, da bi bili verodostojni, moramo biti konkretnejši. Drugo vprašanje so izpostavili že kolegi. Potrebujemo jasno in pa uh, stalno sodelovanje s svetom. Nažalost pa uh, tega v tem primeru ne moremo trditi. Naše priporočilo eh, pa eh, bo podprto tudi s pogajanji. Če bomo preuranjeno sprejeli odločitev, potem eh, se srečujemo s tveganjem, da bodo prevlagali gospodarski argumenti. Mislim, da lahko imamo dobro poročilo, poročilo, ki bi. Eh, bilo tudi koristno v pogajanji. Gre zgolj za priporočilo, ne gre za sporazum. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Hvala lepa, gospa Nikolaj. In zanimivo je, da zahtevate spremembo časovnice, ne preložitev. Mislim, da sta ti dve zadevi nekako podobni. Sedaj pa dajem besedo glavnemu pogajalcu, gospodu Luku Devinju ste tukaj? Lahko vi kaj poveste? Ali menite, da bi morali spremeniti časovnico ali ne? You, Hvala lepa, gospod predsedujoči. Dobro jutro, spoštovani poslanci Evropskega parlamenta. Težko eh, bi mi bilo pomagati eh, sprejeti to odločitev pripravljeni smo sodelovati in pomagati pri pogajanjih eh, in to bomo počeli tako danes, kako tudi v prihodnosti, vendar pa seveda ne morem jaz sprejemati odločitev, ki se nanašajo na časovnico v vašem odboru, gospod predsedujoči. Oh, kakšna škoda, samo poskusil sem. Dobro. Vse argumente smo izmenjali. O tem se bomo pogovarjali v razširjenem predsedstvu. Hvala lepa, gospa Nikolaj. Hvala lepa za vse prispevke. Sedaj. Uh, smo zaključili z razpravo pol ure prehitro. Ali je tukaj kdo uh, iz Evropske službe za zunanje delovanje? Kajti razpravljati bi morali o položaju ljudstva Rohingja. um, the external action service will be with us in 10 minutes. Čez deset minut se nam bodo pridružili predstavniki eh, Evropske službe za zunanje delovanje. Eh, torej bomo takrat eh, nadaljevali sejo.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 Dragi kolegi, mislim, da lahko nadaljujemo našo sejo. 10.45 je ura. 12. točka. Imeli bomo izmenjavo mnen z Evropsko službo za zunanje delovanje o situaciji ljudstva Rohingja v Mjanmaru. Odbor AFET bo poslal tri člane, eh, ki bodo skupaj z eh, delegacijo eh, obiskali Mjanmar in sicer februarja. Situacija tega ljudstva je grozljiva. Eh, namreč eh, prišlo je do eh, napadov paramilitarnih enot ljudstva Rohinga in potem se je vlada na to odzvala in od takrat smo priča preganjanju. Več kot 600 tisoč predstavnikov tega ljudstva je zbežalo v Bangladeš od lanskega leta in Mjenmar tudi ne eh, dovoljuje eh, dostave pomoči eh, v prizadeta območja. Gre za veliko humanitarno krizo in zato bi morali uporabiti vse diplomatske instrumente, ki so nam na voljo za izvajanje pritiska na vlado v Mjanmaru. Z nami so predstavniki Evropske službe za zunanje delovanje. Gospod David Deli je tukaj, vodja oddelka za jugovzhodno Azijo in Izabel Delatra, Eh, namestnica oddelka za eh, regionalne zadeve v, južno, v jugovzhodnji Aziji in oba posta poročala o delovanju Evropske unije in o tem, kako lahko Evropska unija izkoristi eh, diplomatske kanale za spremembo odnosa v Mjanmaru. Gospod, gospod Deli, vi boste začeli, mislim, in potem kolegi bomo razpravljali o tem, kar bomo slišali. Prosim, ne pozabite da bomo o prihodni točki pričeli razpravljati ob pol dvanajstih, ko se nam bo pridružil naš gost, gospod Eli. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Zares mi je v veliko čast in veselje, da sem lahko ponovno tukaj v eh, odboru za zunanje zadeve Evropskega parlamenta. Najprej nekaj splošnih podatkov. Kot veste, si Evropska unija na politični ravni nenehno prizadeva za obsežno humanitarno pomoč. Želimo pomagati eh, ljudstvo Rohinga in naš pristop temeli na eh, politični in pa finančni podpori Bangladešu in pa tudi Mjanmaru. Naša politična podpora pa se osredotoča na zelo osebna prizadevanja visoke predstavnice, ki je obiskala begunska taborišča, sestala se je z predsednikom vlade eh, Bangladeša, sestala se je z Aung San Suu Kyi in eh, marca je potekalo, no, oziroma novembra je potekalo mm, zasedanje zunanih ministrov ASEANA. Eh, pri katerem smo eh, tudi sodelovali in delegacija Evropskega parlamenta bo obiskala tako Mjanmar kot Bangladeš, tudi begunska taborišča v eh, Bangladešu in mislim, da moramo še naprej sodelovati in si prizadevati za prostovoljno vračanje. Eh, rohingicev, ki bo temeljila na sporazumu med Mjanmarom in pa Bangladešom. Potrebno se soočiti tudi z vzroki za to krizo. Rad bi povedal nekaj besed o sporazumu o vračanju beguncev. Podpis sporazuma o eh, vračanju beguncev iz regije Rakin eh, je prvi korak, ki naj bi vodil v dejansko uračanje. Seveda pa bo potrebno izvajanje eh, pozorno spremljati, to bodo morali nadzorovati mednarodne eh, organizacije, pa tudi Evropska unija. Potrebno je zagotoviti spoštovanje mednarodnega prava. Vloga Združenih narodov, še prav posebej eh, Visokega komisarjata za begunce, je pri tem ključnega pomena. Zadnji eh, konkretni sporazumi med eh, dvema državama bodo tudi predmet nenihnega nadzora. Eh, skrbi nas, da Združeni narodi niso uradno vključeni v izvajanje teh sporazumov in dvomimo, da bodo mednarodni standardi spoštovani in da bo zagotovljeno dostojanstveno vračanje. Še naprej bomo podzivali obe strani, da vključita v UNHCR. Na, oziroma, kar zadeva Mjanmar, bomo nadaljevali z uravnoteženo politiko, z mednarodnim pritiskom, s pomočjo Združenih narodov, Varnostnega sveta, Generalne skupščine in pa eh, Sveta za človekove pravice. Nadaljevali bomo z konstruktivnim sodelovanjem z Mjanmarom na ravni Združenih narodov bo potekala misija Sveta za človekove pravice, oziroma je bila ta misija uh, naročena uh, lansko leto in uh, ta mandat je bil sedaj podaljšan, odločitev pa je bila sprejeta jeseni. Poleg tega je bila uh, sprejeta tudi uh, resolucija in sicer Eh, organizacije za varnost in sodelovanje in potem eh, tudi resolucija eh, Združenih narodov, Varnostnega sveta Združenih narodov. Kar zadeva človekove pravice, smo zabeležili verodostojne argumente Združenih narodov, humanitarnih organizacij in imamo tudi izvlečke misije za ugotavljanje stanja in sicer da prihaja do resnih kršitev človekovih pravic, da Mjanmar ne izvaja ustrezne preiskave teh kršitev in da ne sodeluje v zadostni meri z eh, misijo Združenih narodov za ugotavljanje stanja v Mjanmaru. Prekin, Mjanmar je tudi prekinil sodelovanje z posebno poročevalko Združenih narodov eh, gospodi. Podpiramo uh, zagotovilo civilne vlade Mjanmara, da bodo pomagali pri izvajanju priporočil eh, Združenih narodov v provinciji Rakine. In uh, poleg tega naj bi prišlo do ukinitev taborišč v središču te province. Vendar pa mislimo, da bi vlada morala predstaviti konkreten načrt z tematskimi in pa geografskimi. Uh, prioritetami. To bi pospešilo celoten eh, postopek. Potrebno je tudi izboljšati življenske pogoje v provinci Rakinje, tako da se bodo eh, begunci sami vrnili oziroma želeli vrniti iz Bangladeša. Kar zadeva pomoč, na ženevski konferenci oktobra je Evropska unija obljubila največji prispevek med vsemi donatorkami - 30 milijonov eh, svežih sredstev. 170 milijonov dolarjev so uh, zagotovile države članice Evropske unije in s tem eh, zagotavljamo skoraj da polovico uh, vseh sredstev. Evropska unija je obljubila dodatnih 30 milijonov za uh, potrebe beguncev v Bangladešu in pa za uh, lokalne uh, skupnosti, ki sprejemajo begunce. 10 milijonov evrov je bilo že zagotovljenih in uh, sprejeti bil tudi program za registracijo beguncev v vrednosti 5 milijonov dolarjev. Celotno financiranje uh, za to krizo znaša 78 milijonov evrov strani Evropske unije. 15 milijonov bo namenjenih za srednjeročne in dolgoročne načrte in uh, revizija je že potekala za to, da bi identificirali uh, morebitne projekte v uh, Bangladešu. Kar zadeva Mjanmar, imamo ambiciozno agendo za razvoj in Evropska komisija bo kmalo predlagala ambiciozen program eh, v vrednosti 120 milijonov eh, dolarjev in eh, to se nanaša na ključna priporočila poročila Anan. Zatem zaključujem z svojim uvodom in z veseljem bom odgovoril na vsa vprašanja, ki mi jih boste more biti zastavili. Sedaj pa bom dal besedo še svoji kolegici, če želi kaj dodati. Well, really much... Najlepša hvala. Ni mi treba ravno veliko dodati, ampak eh, mogoče bi eh, spregovorila o misiji ocenjevanja potreb. Ta še zmeraj poteka, torej bomo potem ugotovili, kako najboljše uporabiti eh, naša sredstva in podpreti prizadevanja v Bangladešu kljub eh, fizičnim dogovorom med eh, Mjanmarom in pa eh, Bangladešom pričakujemo, da bodo begunci še kar nekaj časa ostali v Bangladešu. Torej, potrebno je zagotoviti stalno podporo, pomoč, ne le za strani Evropske unije, ampak eh, tudi v smislu dostopa do humanitarne pomoči in pa razvojne pomoči. Ta pritok eh, beguncev je vplival tudi eh, na skupnosti, ki so begunci sprejele in te skupnosti se sedaj pritožujejo, opozarjajo na uničenje okolja in tako naprej. Tako da ima vse skupaj velik vpliv tudi na Bangladeš in mislim, da se bomo morali soočiti s problemi, s katerimi se spopada ta država. Kar zadeva praktične sporazume, potrebno jih bo še analizirati in videli bomo, kako eh, se bodo izvajali, kajti najprej naj eh, bi vračanje začelo potekati 23. tako sta se dogovorili obe strani, ampak mislim, da to ne bo mogoče ampak eh, najpomembnejše vprašanje pri tem je vključitev UNHCR, tako da bo res zagotovljeno, da eh, bo spoštovano mednarodno pravo in da bodo zagotovljeni pogoji za dostojanstveno vračanje. Kolegi v Bangladešu in uh, vodja mojega oddelka je trenutno tam. Uh, je, da naj bi uh, bila, bil vsaj zunani minister bolj naklonjen vključitvi uh, eh, UNHCR. In sporazum to tudi predvideva, ampak eh, nič ni predvideno konkretno za Mjanmar. ta sporazum uh, govori tudi o združevanju družin uh, in uh, združeni narodi bi pri tem morali zagotoviti, da ne bo prišlo do govorce. Gospa Mudi. Um, yeah, like... Ta už danes žal ne more biti z nami in zato je zelo žal, opravičuje se za to. Eh, Nina, jaz in eh, neverjetno je, da svet za zunanje zadeve ni sprejel zaključkov na temo Mjanmara eh, od oktobra naprej, kljub temu, da je prišlo do razseljevanja in da so številni predstavniki, visoki predstavniki Združenih narodov dejali, da je to genocid. In priložnosti bi postaviti predvsem sledeče, zakaj ne razširimo sankcije. Eh, predvsem za tiste, ki so odgovorni za nasilje. Tukaj govorim tudi o vojski. Sporazum o vračanju eh, se še ni pričel izvajati, prišlo je do preložitvi, kako se bomo izognili neprisilnega vračanja. Potem Eh, kaj eh, menite o pristopu eh, Mjanmara, da naj bi se begunci vrnili v. In potem je tukaj tudi zavračanje dolgoročnega načrta naselitve in tudi ni ustreznih izobraževalnih vzpodbud za otroke tega ljudstva. Kaj eh, bomo storili, da bi našli dolgoročno rešitev za eh, predstavnike ljudstva Rohinga, ki se niso pripravljeni vrniti Azerbajdžana? Gre za financiranje reform, političnih reform z namenom spodbujanja eh, neodvisnosti beguncev. In še vprašanje, kako lahko naš odbor pomaga. Eh, te komisije. Klemudi. Hvala lepa. Gospod Nart, v imenu skupine Alde. Budistični fundamentalizem, čeprav naj bi uh, budisti imeli zelo dober, dober sloves. Uh, in zdi se, da budistični fundamentalizem, čeprav naj bi uh, budisti imeli zelo dober, dober sloves. Uh, Eh, in zdi se, da eh, poleg tega je država razdeljena eh, zaradi rek, ki tečejo skozi njo in tam živijo tudi različne etnične. In pokazalo se je, da je edina možnost za preživetje tim drugadi v Mjanmaru. Tukaj gre za nacionalen problem, za definit to je težava. Sedaj pa govorimo o vračanju uh, ljudstva Rohingja. Najboljša država, ki podpira Mjanmar, je Kitajska. In eh, Pravzaprav ti eh, državi imata isto politiko. In uh, Burma je obkrožena z muslimanskimi državami, Malezijo, Indonezijo in tako naprej. In to podpirajo tudi prebivalci Mjanmara. Moramo se ustrezno odzvati, ampak ne gre zgolj za to, da bi si uh, očistili vest. You, Hvala lepa, Javier Nart. Sedaj pa zeleni. Gospa, lepa obema za izjavi. Imam bolj izjavo kot vprašanje podpiramo poročilo Kofija Nana, da pomagamo pri prenovi žave Rakin. Kofija Nan se ne ukvarja s kršitvijo človekovih pravic. Pomagamo pri prenovi žave Rakin. Kofija Nan se ne ukvarja s kršitvijo človekovih pravic. Imamo misije, ki bi si naj ogledale dejstva. To pa ni prav kakovostno izvedeno. Aung San Suu Kyi pravi, da ne ve, kaj se dogaja, predsednica, enostavno pa ovira neodvisne preiskave. In sedaj slišimo pritisniti tudi v smeri Aung San Suu Kyi, da ne bo mislila, da ne bo vlada mislila, da so se te kršitve človekovih pravic, hude kršitve človekovih pravic, nekaj, kar bo stalo nekaznovano in celo vode vojske daje intervju vprašanje nekaznovanosti. EU mora biti jasnejši, kar se tiče Aung San Suu Kyi, ko pravi, da želi preiskati, ko pravi, da želi odgovorno spraviti pred sodišča, mora potem dejansko tudi ukrepati, kajti kjerkoli se že bomo imeli še eno izmenjavo mnen. Hvala. Hvala predsedujoči, da ste me sprijeli v tako prestižnem odboru. Sem član odbora za ASEAN. Imam dve kratki vprašanji za Evropsko skupino. Videli, kakšne ukrepe, če ne bi bilo uradne preiskave z oprstorjucem teh dejanj? Zlasti med vojake In drugo vprašanje, to smo slišali na koncu vprašanja Javija Narta, gospodarsko gledano, ali Evropska služba ocenjuje, da pogoji iz sporazuma ne bodo več izpolnjeni. Merci, Mark Hvala lepa, Mark Tarabela. Sedaj pa še en govornik, to je gospod Betini. Eh, grazie, Hvala lepa z tem, kar so povedali moje, moji kolegi glede te situacije. Vendar bi rad spregovoril o politični temi prihodnosti. Ko je Aung San Suu Kyi zmagala na predsedniških volitvah, eh, se bo ta vlada soočila z najpomembnejšim vprašanjem v Mjanmaru in to je vprašanje različnih etničnih skupin. Eh, vemo, kako se je s tem spopadla vojaška hunta in uh, da je to bil posebno napačen in nepolitičen način vlastnih zaves. In poleg tega obstajajo določene nacionalistične težnje. In poleg tega so se sumi pojavljali tudi zaradi Vprašanje eh, se torej ne nanaša zgolj na situacijo ljudstva Rohinga, čeprav je ta situacija škandalozna, ampak tukaj so Šan, Kačin in druga ljudstva. Gre za številne etnične skupine, ki niso uh, no, Burmo in uh, kasneje naj bi bil izveden referendum, uh, da bi bilo ugotovljeno, ali ta struktura deluje ali ne, ampak ta referendum nikoli ni bil izveden. Torej, eh, obstajajo begunska taborišča na severu Tajske in ta taborišča so postala nekako stajci. Torej, vprašanje, ki se mi zastavlja, je. kako eh, naj eh, bi se uh, mjanmarska vlada soočila z temi uh, prizadevanji. Mislim, da je to pomembno vprašanje, ki ga je potrebno zastaviti tudi tekom obiska delegacije v prihodnosti. Najlepša hvala. Okay, you, Mr... Hvala lepa, gospod Betini. Nihče drug z vaše strani. Kdo bo prvi? Mislim, da začnete vi, gospod. Prosim. <clears throat> Much, hvala lepa, gospod predsednik. Hvala lepa poslankam in poslancem za vsa vprašanja in pripombe. Kar se tiče izjave EU in sveta za zunanje zadeve, še prav posebno. Svet za zunanje zadeve se seveda veliko ukvarja s tem vprašanjem. In kar se tega tiče, pa je v tem najti odgovore na veliko vprašanj, ki ste jih zastavili. Kar se tiče tega, kaj bi EU lahko storila glede ciljnih sankcij proti posameznikom. Kaj, eh, oprostite, storila glede obstoječega embarga na orožje in tako naprej. Vsa ta vprašanja so vedno del procesa razmisleka v svetu za zunanje zadeve. Pravilo globoko zakorenjeno plat te težave. Zgodovina je resnično pomembna. Tudi to moramo upoštevati, kar se tiče pričakovanj. Seveda bi nam bilo zelo všeč, če bi Evropska unija lahko vse skupaj spremenila samo s pritiskom, ki ga ima na vlado Mjanmara in ostale. Ampak, seveda, če upoštevamo težave, vseeno nadaljujemo s pritiski pri pomembnih točkah, ki ste jih želimo si, da bi begunci se ne zmogli vračati. Želimo si razmere, ko bi se begunci lahko prostovoljno te institucije vse skupaj. Skušamo zagotoviti, da bodo vračanja prostovoljna in da zatočišč in sanitarnih, sanitarne infrastrukture vodijo do nadaljnih težav. Bo prišlo do zmernega ali kar hitrega vračanja, prostovoljnega vračanja. To si bomo morali ogledati v tesnem sodelovanju z organi. Na, opa smo zelo pripravljeni pomagati. To je priprava tega obiska, še prav posebno z glavnimi razlogi za to in poročilo Anan je zelo pomembno za to. Prav tako pa ne pozabljamo dejstva, bo za nas pomemben. Prav tako se veselimo dialogu o človekovih pravicah. In spet, to je še ena priložnost za to, da podamo naše politično sporočilo in da pritisnemo. Pa še ne izpustil. Hvala lepa. Sedaj pa še gostja. Naj spregovorim o tem, kar je dala gospa Mudi. Vem, da je morala oditi, ampak vseeno. Kot smo ga imeli tudi z Jordanijo ali Libanonom, ki sta spremljali veliko beguncev. Kar se tiče prvega dela, mislim, čez nekaj mesecev boste v parlamentu imeli razpravo o mestnem pregledu. Upam, da podpiram, kajti morajo tudi zaprositi za to. In njihovo mnenje v tem trenutku je, da rohingici ne bi smeli ostati. Torej, bomo pa seveda to vsekako še upoštevali. Hvala. Mr. Letcher, Mr. Hvala lepa, gospod Letran, gospod Deli. Še kakšno vprašanje z vaše strani? Ne. Da nadaljujemo čez pet minut. Odmor. in gospodje, drage kolegice in kolegi, nadaljujemo se stankom našega odbora. Prehajamo na točko 13, izmenjava mnen s predsednikom iranskega odbora za zunanjo politiko in državno varnost iranske islamske posvetovalne skupščine. Drage kolegice in kolegi, rad bi se zahvalil, gospodu Aladinu Borodžerdiju za to, da je prišel danes v naš odbor. Gospod Borodžerdi, kot predsednik odbora za zonanjo politiko in državno varnost Iranske islamske posvetovalne skupščine, vi nam boste podali najnovejše informacije o iranskem stališču in vaši vlogi v regiji, o nemirih v vaši državi, prav tako pa bi se radi pogovorili o celovitem načrtu ukrepov. Nekaj uvodnih besed z moje strani. Evropska unija še vedno nadaljuje podporo sporazumu in ostaja zavezana polnemu izvajanju tega sporazuma o tem vprašanju smo se prejšnji teden pogovarjali v Strasburu. Celotno razpravo sem pozorno spremljal in opazil sem, da so različne politične skupine v parlamentu kljub naši zavezi k polnemu izvajanju sporazuma, da je obstajalo tudi veliko kritik, da bi Iran moral končati svojo vojaško in finančno podporo režimu Asada, ki je odgovoren za pobijanje v Siriji. Človekove pravice so pomemben vidik naših odnosov z Iranom. In kolegice in kolegi na tem odboru demonstracije zelo pozorno spremljamo. Skrbi nas nasilje in nesprejemljiva izguba človeških življenj v vaši državi. Kolegi pozivajo k spuščanju političnih zapornikov in k ustavitvi usmrtitev. Radi bi slišali vaše mnenje o internem razvoju dogodkov v vaši državi. In končno. Prihajam iz Nemčije, gospod predsednik. Prejšnji teden je nemška policija preiskala deset domnevnih vohunov, ki bi naj bil povezani z Iranom po preiskavi obveščevalnih služb Nemčije. Mediji so poročali, da so bili usumljeni vohunjenja za izraelskimi in ali judovskimi potencijalnimi cilji, tudi judovskimi vrci. To bi seveda bilo nepredstavljivo. Mislim, da se kolegice in kolegi veselijo izmenjave mnen o razmerah v vaši državi, pa tudi o regionalnih dejavnostih vaše vlade. Radi bi slišali vaše mnenje o teh temah. Gospod predsednik, beseda je vaša predsednik bo govoril v farskem jeziku. Tisti, ki bi radi slišali, kako to zveni, je na kanalu 25. Lepa za to priložnost, da sodelujem na sestanku vašega odbora ob tej pomembni priložnosti. Tukaj sem organizacijo obiska in sestanka. Prav tako bi se mu rad zahvalil za priložnost, da smo lahko prišli sem kot predstavniki našega ljudstva. Ponosni smo, da lahko eh, to odgovor je eh, perspektiva, ki je zelo pozitivna, če si pogledamo obdobje pred jedrskim sporozumom lahko ugotovimo, da je prišlo do poslabšene ekonomskih odnosov. Če se je to zgodilo, moramo iskati odgovornost. Tako Evropo smo imeli desetine milijard dolarjev vredne sporozume z vami in politike, ki so jih spostavili američani za uvedbo sankcij proti Iranu zaradi domnevnega jedrskega vprašanja, je pomenilo pomenilo izboljšanje odnosov s kitajskimi podjetji, da smo vse samo prinesli z ameriških podjetij na kitajska. Mislim, da bi Kitajci bili zelo hvaležni Evropi zaradi po jedrskem sporozumu in po instrumentu eh, skupnega celovitega akcijskega načrta, to je podporo varnostni svet, to je podlaga za novo poglavje dvostranskih odnosov, da vidimo razvoj dvostranskih odnosov. Tako, kar se tiče parlamentare dimenzije, kot tudi ekonomske, poslovne dimenzije. je eh, gospoda Trumpa, vsi ga poznajo mednarodno gledano, tak je ne samo do Islamske republike Irana, ampak tudi do veliko drugih eh, zelo znanih akterjev na mednarodni sceni. Gospod Trump se ne podreja nobenim mednarodnim standardom. Nedavno uporabil tako želiv pristop do ljudi, ki jih je ustvaril enak Bog, imajo pa drugo barvo kože, črni so. Nam ni pomembno, kakšne barve kože ste, ali ste beli ali temnopolti. Kakšna je enako storil gospod Trump na seji Varnostnega sveta Združenih narodov in druge, dejal je, da bodo se odmaknili od tega akcijskega načrta, da bo seveda to zmotilo naše delo. Torej, ni želel samo do nas, želel na podlagi, katere je bil ta instrument poterjen in dogovorjen. Torej, je želel tudi do varnostnega sveta ZN. Mi pa verjamemo v to sodelovanje. Ne strinjamo se z jedrskim širjenjem, kakega orožja testirajo novo generacijo jedrskega orožja. ZDA torej ne izvajajo šestega člena te pogodbe. Mi pa nismo taki, ne verjamemo, kemična orožja smo proti, njim smo proti jedrskemu orožju, med katerim so bila kemična orožja uporabljena, tega nismo storili. V Sardešu, v Iranu, so ljudje še vedno trpijo zaradi posledic kemične vojne, ki je bila porabljena proti njim. Ja, je bila omogočena Sadamu strani nekaterih evropskih podjetij. In vedno znova smo videli izstrelke, ki so padali na našo prestolnico, na druga mesta, tudi ubitih na mah To je naša resničnost. Nismo se mogli braniti proti kemičnemu orožju, tudi ne proti biološkemu in jedrskemu. Sedaj pa presojite sami, kaj pa bi storili, če bi bili stabilno in trajnostno varnost. Zato smo spodbojali naše zmogljivosti, to pa seveda ne pomeni, da smo napadalni do drugih držav. Naša naše stališče je, da želimo imeti dobre odnose z vsemi državami po svetu. Ne bomo napadali določeno infrastrukturo. Veliko, kad se je postalo vprašanje, zakaj Iran želi razvijati jedrski program, naj vam dam primer. Saudska Arabija. Tri leta je bombardirala nedožno arabsko državo. Vidi, ogromno ljudi trpi zaradi kolere. Tisoče žensk in otrok je, ki jih vse čas ubijajo. Napadajo tudi šole in bolnišnice. Samo puhlica lepa beseda, ali moramo ustrezno ukrepati. Kaj pa so za nas storili, kaj je varnostni svet storil? Jemen je bil obtožen govorili smo o tem v varnostnem svetu, Saudska Arabija pa je bila pohval zaradi podkupnin Saudske Arabije, še vedno trpijo. Pravice otrok, žensk in človekovih pravic niso vredne naše pozornosti in spregovoril bom tudi o notrnih razmerah v Iranu. Kar se tiče Sirije, pa se je zgodilo nekaj zelo slabega. Strategija ZDA je vodila do tega, da je 10 tisoč teroristov bilo izšolanih, dali so jim orožja, denar, spremembo režima. Kaj se je zgodilo? 10 tisoče nedolžnih ljudi je izgubilo svoje domove. to je povzročilo val migrantov. In potem smo videli, da gostimo tri milijone Afganistancev, ki je zapustilo državo zaradi vojne. Sto tisoče jih eh, se je šolali pri nas, to smo storili za njih, sedeli so za našo mizo jedli našo hrano. Sedaj pa je pomemben vidik vrejeno tudi brezposobnost. Ker imamo veliko afganistancev, iranci pa nimajo dovolj. Iran ne bi vstopila v to. Prišli smo na povabilo Sirije in Iraka. In zato smo jim pomagali. Stopili smo na to sceno in se začeli boriti proti ISIS-u, ki je najbolj nevarna teroristična organizacija na svetu. Sirije bila bi popolna anarhija, politični kaos, varnostni kaos v regiji. Menite, da so razmere v Libiji zadovoljive? Ne. Zato, kar je NATO storil Libiji in tudi kasneje niso dobro upravljali z razmerami. To, kar vidimo v Iraku in Siriji, pa je, da je ISIS bil poražen. To je nekaj, kar nas nadaja s ponosom. Če se to ne bi zgodilo, ne dvomite, bi Libanon bil zelo enostavna tarča za ISIS, kajti Libanon je zelo majhna država. Terorizem tukaj je to jasno, tu ni dvoma. V prvih letih sirske krize, sedaj smo v sedmem letu, smo se pogovarjali z veliko delegacijami z evropejci. Prihajali so v Iran, v naš parlament, imeli smo dialog z njimi. In rekel sem jim, to, kar pa vidimo rekorde, vidimo na tisoče evropskih žensk in deklic, ameriških deklic, ki so se pridružile ISIS-u, seveda potem nesli nazaj pač nazaj se bodo vrnili tisti, ki so bili usposobljeni kot teroristi in to bo zelo nevarno. Mili ljudi, tudi brez orožja. Torej, to je zelo pomembno. Če se želimo boriti proti terorizmu, potem ne smemo biti usmiljeni do teroristov. To je parali in sedaj lahko prihajajo in odhajajo skozi različne evropske države. Zakaj? Teroristi ne spremenijo svojega značaja. Cesto zaradi določenih razlogov. Imeli smo nasilne proteste na ulicah, policija je posegla v to, isto je bilo v Franciji, kaj se dogaja v iranski skupščini, imamo disidente, imamo opozicijo, prihaja, govori, nasprotuje in mi potem sodelujemo z ministrstvi in vidimo, če kdo prečka mejo, kjerkoli na svetu, če se prečka varnostna meja, potem policija ne bo ostala križem rok. Tudi v Belgiji bodo te ljudi zaprli, isto je v Iranu. Če gre le za demonstracije, v redu, ampak če pa zažgejo banko, je to drugo, če napadajo vojaške centre, ja, potem se bomo odzvali prečerašnjim. Preden sem prišel v Belgijo, sem vprašal vodjo v zaporu, koliko je političnih zapornikov in rekel je 18 in menda naj bi jih spustili k malu. Menda bodo rekli, da ne bodo več počeli slavih stvari in bodo izpuščeni. In eh, to so demokratična pravila, nimamo drugačnih pravil pri nas kot v Evropi. V Evropi imate svobodo do združevanja, do protestiranja, imate pa tudi eh, omejitve in tudi hrano jih imamo. In zato bomo to spremljali zelo pozorno. Tisti, ki govorijo o vohunih. Verjetno se zavedate, da imamo v Iranu veliko ljudi, ki imajo dvojno državljanstvo. Na stotne tisoče ljudi jih je potem tudi v Evropi, v ZDA, v Kanadi je veliko ljudi irač, naših prebivalcev iz Irana, ki imajo tudi dvojno državljanstvo. To pa je pri nas prepovedano. Kdorkoli pridobi državljanstvo drugje, izgubi iransko državljanstvo. In potem imamo tudi dvojne državljane in na nek način smo to sprejeli. Ti ljudje prihajajo v Iran, prečkajo meje, prihajajo na bi z družinami in to je v redu. Ampak tega ne morete pomešati z nečim in to je mm, vohunstvo glede Džalo eh, Alidisa, kaj se je zgodilo. Imel je univerzitetno izobrazbo, no ni treba, da je nepismen, prišel je Iran, šel je v jedrske centre pri nas, pošilja informacije drugam in zaradi tega sta bila dva jedrska znanstvenika pri nas umorjena. In potem je povabil evropejce, na voljo jim je dal filme in drugo, kar je zbral. Torej, vohunstvo je nekaj drugega, moj čas je omejen. Še en zadnji stavek za vas. Glede zunanje politike, kot sem že rekel, za ZDA, kot sem rekel uvodoma, sedaj so se odnosi nekoliko poslabšali z evropejci zaradi ali še več odnosov. Hvala. Hvala Madabari Urandija, ki je predsednik iranskega parlamenta in kolega Šuštari iz iranskega parlamenta je tu in tudi veleposlanik iz Irana, kolega Parman Sadar. Kolegi, sedaj pa imamo približno pol ure časa do pol enih, mogoče bo to trajalo vejo, potem bo predsednik povzel to razpravo. Aha, še več kolegov imamo sedaj. Dve minuti na osebo, prosim, se upravičujem. Vem, da vas je veliko, ki želite besedo. Skušal bom dati besedo številnim kolegom. Kolega Salafran, predsednik. Rad bi pozdravil ta razprava. Preden bo šla misija, iz odbora zunanje zadeve v Iran. Kot se spomnite, številni člani tu minijo, da je jedrski sporozum z Iranom nekaj pomembnega, to je treba ohraniti, zato da bi zajezili jedrsko eskalacijo. Zdi se, da Iran izpolnjuje zahteve, ki so bile naložene. Sedaj pa je treba preučiti poslavšanje človekovih pravic na svetu, to je zelo pomembno. Treba preučiti razloge, zaradi katerih je toliko ljudi zaprtih v vaši državi. In Evropska unija je vedno bolj skrbljena zaradi balističnih izstrelkov in zaradi vplivov vaše države v tem kontekstu v regiji. No, vi ste lahko stabilna in mirna država v tej regiji. Mislim, da je v tem kontekstu pomembno, preučiti vprašanja, ki so za nas pomembna, zlasti smrtno kazen. Prosim, če lahko to pokomentirate. Hvala, kolega Sala Franka. Gospod Flickenstein, socialisti in demokrati. Predsednik, kolegice in kolegi, potem na našem obisku v Iranu. Čas je pravi. Jedrski sporozum kaže, da tudi ko je težko, marja več zaupanja in ne manj. Zato moramo tudi mi prispevati svoj delček k temu. Prav tako je to pravi tve pokazale, da so smiselne, če so iskrene in če so nadahnjene. Kaj ti to vključuje samo del udeležencev in po mojem mnenju, gledate pozitivno tudi na tiste, ki si ne želijo mirne rešitve. In zato torej si želimo nekaterih odgovorov v politiki vaše države in v politiki vaše države do sosednjih držav. Parlament je veliko krat tudi že povedal, kar pravi eh, izraelski ministerski predsednik, ampak eksistencialne pravice Izraela do obstoja pa ne smemo zanikati. To ne sme biti sporno. Končati moram. Imeli bomo še veliko priložnosti se pogovoriti o posameznih vprašanjih, da se bomo bolje razumeli in morda. Hvala lepa, kolega Fleckenstein, sedaj pa IKR. E Buzz Builder. Ja, dankvel, voorzitter. Eh, ja, hvala lepa. In drugo vprašanje. V tej hiši se spominjamo holokausta kot uh, zgodovinar in menda podpirate tudi zanikanje holokausta. To je neposredno vprašanje, ki ga ima za vas. In tretje je protesti. Jaz sem član, ko se prihodnost spreminja. Kako lahko to upreko se prihodnost spreminja? Kako lahko to upreka? Hvala. Kolega Trivicius, Alde. Hvala, predsedujoči bo odgovoril na vprašanje. Sem član odbora za človekove pravice. Iran je zelo glasen, ker ima toliko usmrtitev na prebivalce, ste vodili na svetu. Ali lahko boste, zakaj imate še vedno smrtno kazen? Jutri bo Evropa skupaj s svobodnim svetom praznovala holokaust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 med nas, eh, predsednik Boruđerdi, ne bom se vračala na jedrski sporazum, to smo že slišali, vemo, da je ta sporazum veljaven in se uporablja. Parlament seveda mora spodbuditi ta sporazum ne glede na cilje. No mi nismo podprli predlogov resolucije parlamenta. Pri... Kako lahko razumemo težave, ki jih vidimo, ker je toliko teh množičnih protestov Irancev? Zdi se, da to mogoče ni dovolj priznano. Tujih agentov ki naj bi destabilizirali državo v tem kontekstu, v okviru protestov. In potem bi omenila tudi turško. Ne bom omenjala zadnjih izjav izraelskega predsednika o terorističnih dejavnostih. Videli smo tudi odločitev predsednika Trumpa da naj bi Jeruzalem sedel, postalo glavno mesto koaliciji, ki je ameriško-izraelska. Hvala. FDD, kolega Karva. You, Hvala, predsedujoči, kolega. You, James Carver. We come to the... Hvala. Sedaj pa drugi govorcu, LS, Elmar Brook. videli smo, da se Iran drži tega sporazuma in uh, to je ponovila tudi organizacija za jadrsko varnost in je to tukaj eh, je recimo primer Severne Koreje. In drugič eh, gre uh, za boj proti uh, to del posredniške vojne. In uh, Saudski Arabiji sem povedal isto uh, kot tudi vam, uh, da. In tukaj ne gre za priznanje izraelske države. Hvala. Najlepša hvala, Elmar Brok. Naslednji je gospod Lopes. Hvala lepa, predsednik. Najprej bi se rad eh, zahvalil našim gostom, ker so prišli s vprašanjem. Kot so rekli številni, vključno s predsednikom, želimo reči, kako močno smo zavezani jedrskemu sporazumu z Iranom, kopali drugič. Omeniti moram nedavne dogodke v državi. No, verjetno razumete, da smo to spremljali z zanimanjem, tudi z skrbljenostjo glede človekovih pravic, pa tudi glede uh, stabilnosti. Da imamo ukaz revolucionarne straže glede gospodarskih dejavnosti. To nas zanima. Zdi se nam, da je to povezano tudi s temi demonstracijami. Potem smo slišali tudi napovedi, da naj bi bila sprejeta zakonodaja o smrtni kazni, zlasti glede tihotapcev z drogo. Menda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 Zahvaljujem se vam eh, za vrati, gre eh, tudi eh, za podporo Irana Hezboli. Iran želi seveda, da bodo dolgoročno odnosi Irana in pomagal pri omejitvi moči Hezbole. Hvala. Jaz sem precej kritičen glede situacije na področju svoboščin človekovih pravic v Iranu. Mislim. In tretje, če si pogledamo situacijo regije, ne mogoče imeti dogovor, če je za ali proti Iranu, eh, bi vprašali kristijanskega predsednika v Libanonu glede ESA v Libanonu bi vprašali kristijanskega predsednika v Libanonu glede ESA v Libanonu. No, treba je razumeti, da imamo lahko ta kazenski pristop Asada, to je eno. In pomembno je to preučiti, kajti to je lahko proteslovno glede vzpostavitve miru regije prisotnosti iranske vojske, bi islamska država bila veliko bolj uspešna. In tega se je treba zavedati, da je bila iranska vojska tu odločila v boju proti. Je vidni tudi sedaj v Jemnu. Dobro, res je, tam imamo državljansko vojno ampak pomembno pa je, da na to gledamo v pravem kontekstu in da ugotovimo, da gre za vojaško agresijo Saudske Arabije. Hvala, kolega Nart. In še zadnji trije govorci. Naprej kolega Daktus. Uh, Hvala, predsednik. Kolega Brodžardi. Tako kot je predsednik McAllister povedal na začetku sestanka, smo v tem odboru globoko zaskrbljeni zaradi zadnjih dogodkov v vaši državi. Imamo tudi financiranje Hezbole in Hamasa. To prispeva k regionalni nestabilnosti in večji polarizaciji. In pravzaprav je s tem ogrožena varnost za Izrael edina demokracija v tej regiji. Evropska unija so zelo pomembni za vas in rad bi vas vprašal, na kakšen način poslušate bojazni in kritike Evropske unije, kolikšni meri to upoštevate tudi pri financiranju terorizma. Drugo vprašanje. Vi ste, vemo, da je bilo 3007 ljudi pridržanih v času zadnjih demonstracij. Mi smo pozivali k izpustitvi vseh zaprtih protestnikov, bili pobiti, en je bil mučen od časa, ko je prišlo do upora. Zanima me, v kolikšni meri ste vi odgovorni, kaj počnete, ko gre za zahteve po izpustitvi teh protestnikov. Hvala. Hvala. Gej gostje, gospod predsednik. Jaz sem med tistimi kolegi, ki menijo, da jedrski sporozum prinaša pomembno pre poglobitve našega sodelovanja. To je alternativa slabšanju primera v Severni Koreji. In vidimo, da je treba ustaviti širjenje orožja, ampak ob upoštevanju te priložnosti me zanima, kako vi vidite Drugič, kako vi v prihodnosti, ne sedaj v prihodnosti, vidite vaše odnose z Izraelom in eh, kakšni so vaše prihodnje odnose s Saudsko Arabijo? Kajti Iran skupaj s Saudsko Arabijo prinaša pomembno priložnost. To sodelovanje lahko prinese priložnosti in rešitve za stabilnost. Hvala. Predsednik. Predsednik dragi člani iranske delegacije, dobrodošli, dobrodošli iz Iran. Vi ste prišli v Evropo. Seboj ste prinesli besede Ozamija in drugih uh, velikih uh, pesnikov. Prav tako sami pravite, da prinašate novice, glede rad pridružil vašim kolegom preko vas bi rad pozval iranske organe, naj uredijo razmere za zapornike na human način, da izpustijo zapornike, da prenehajo eh, s pregonom. Salam alaikum. Politiko, gospod predsednik, malo časa imate, zaradi minut bomo še imeli. Mogoče eh, lahko to zaključite. Mogoče še en končni odgovor, ali lahko poveste nekaj o teh obtožbah glede iranskih agentov, ki naj bi menda vohunili v Nemčiji, tudi v vrcih, glede nekaterih terorističnih tarč. Ne vem, niste odgovorili na to vprašanje v prvem krogu. Hvala še enkrat, hvala vsem kolegom. Prosim, predsednik. Eh, Najlepša hvala vsem poslancem za vprašanja. Če bi vedel, da bo vprašan toliko, bi prišel že prej. Kaj ti zares bi rad odgovoril na vaše vprašanja, kaj ti mi vsi smo predstavniki eh, naših eh, državljanov in zaradi tega se z vami rad pogovarjam. Odgovoril bom na kratko zaradi omejenega časa. Najprej bi se vam rad zahvalil za podporo jedrskemu sporazumu. nekaj vprašanj je bilo eh, medsebojno tesno povezanih, recimo kar zadeva proteste. potem eh, v povezavi z Izraelom, z človekovimi pravicami in tako naprej. Ne bom se ponavljal. Podal bom enotno odgovor na vse kot sem dejal eh, že prej, naša policija ne nosi orožja v ZDA, v Kanadi. Eh, imajo vsi policisti orožje, tudi tisti, eh, tudi prometniki. V Kanadi je pred nedavnem bil ubit pešec in V ZDA se nasilje zgolj zaostruje, pri nas eh, pa eh, naši policisti ne nosijo orožja. In na stotine policistov je bilo poškodovanih zaradi teh protestov. Bili so eh, pretepeni in niso se odzvali na to. Naj vam dam primer Belgije, Francije ali pa ZDA. Povsod po svetu če eh, ljudje prestopijo eh, mejo eh, spremljivega, eh, so kaznovani. Eh, ampak to še ne pomeni, da bodo v eh, zaporu zavedno. Eh, nekaj jih je bilo že izpuščenih, eh, torej ne skrbite, počnemo to, kar počnete vi sprejemamo proteste in mislim, da eh, ljudje seveda morajo imeti pravico do protestov, ampak seveda je potrebno spoštovati eh, tudi določene meje. Ne moreš zažigati bank in tako naprej. Kar zadeva izstrelke, in to vem, da je za vas eh, zelo pomembno, izstrelke dolgega eh, dometa, vem, da vas to skrbi. Ne bomo dovolili, eh, da bi eh, še kdaj kakšen norec, kot je bil Saddam, napadel Iran. Vlada želi zaščititi oziroma imeti možnost zaščite države. Nimamo jedrskega orožja kot Severna Koreja in se ga tudi ne želimo. Nimamo orožja množičnega uničenja, ker smo proti temu orožju zares ampak eh, prosim, potrebujemo odvračilne sposobnosti v odgovor na eh, vedno, znova, vedno nove grožnje naši državi. In uh, ker imamo rakete, to še ne pomeni, da smo grožnje katerikoli državi ali pa da želimo napasti uh, katerokoli državo. Uh, Saudska Arabija ima izstrelke daljšega dometa. Uh, Torej, to je za nas eh, zelo pomembno, da imamo sposobnost, da se zaščitimo in tega ne bomo spremenili, ampak eh, želim vam le pojasniti, zakaj gre. Na nedavnem obisku eh, predsednika Trumpa v Saudski Arabiji je bilo, prodanih, je bilo prodanega orožja v vrednosti na 100 tisoče dolarjev oziroma 100 tisoč milijonov. Eh, in eh, naše sosede kupujejo veliko orožja v naši regiji, so države, ki imajo jedrsko orožje, torej mi želimo vsaj minimalno odvračilno sposobnost. In sicer zaradi nenehnih grožen Iranu. Kar zadeva Bližnji vzhod, to je zelo stara zgodba zakaj je bilo toliko sporazumov eh, iz Osla, iz Madrida in tako naprej in zakaj eh, nobeden izmed teh sporazumov ni bil uspešen. Ali smo se mi umešavali v te sporazume? Ne. Eh, zakaj so bili sporazumi neuspešni? Zakaj niso pripeljali do pozitivnega rezultata? zakaj ne spoštujemo sionističnega režima, zaradi tega, ker so uh, vzpostavili svoj položaj za silo, zasedli so ozemlje druge države, na milijone ljudi je ostalo brez strehe nad glavo. Ne spoštujejo nobenih resolucij Združenih narodov in Varnostnega sveta in ne dovolijo beguncem, da se vrnejo. Uradno sem napovedal, da Islamska republika Iran meni, da morajo palestinci imeti referendum, da bodo lahko izbrali eh, vlado, ki jo želijo in mi bomo sprejeli njihovo odločitev. Palestinci nimajo vlasti, nisi svojega lastnega ozemlja, eh, namesto tega so v zaporu, živijo kot ujetniki. Tukaj gre za eno izmed največjih kršitev človekovih pravic. Obiskal sem območje Južnega Libanona, ki je bilo uh, pod eh, Izraelom. Videl sem samice, eh, zelo majhne kletke, v katere eh, so zapirali zapornike in sedaj pravite, da mi kršimo človekove pravice v Iranu. Ne le, da imamo verske manjšine. V Iranu eh, lahko imajo manjšine tudi predstavnike v parlamentu in kristijani recimo imajo tri predstavnike v Mađibu e, in e, tudi druge manjšine imajo e, predstavnike v parlamentu. Dali smo jim te pravice v naši ustavi. Imamo crkve in imamo tudi sinagoge. In vsako leto se obnavljajo tako crkve, kakor tudi e, sinagoge. Imamo tudi zelo aktivne ženske, e, policistke, pilotke in tako naprej. Saudska Arabija je sedaj po desetletjih dovolila ženskam, da vozijo in sedaj. E, in potem pravite, da imamo mi težave s človekovimi pravicami vsi smo človeška bitja, vsi se enkrat rodimo in enkrat umremo, vsi imamo vest in tudi če ne, eh, če nismo verni, tudi če ne verjamemo v posmrtno življenje, imamo vest. Kot eh, predstavniki Evropske unije, kako lahko sprejmete smrt eh, na tisočih nedolžnih oseb. Zakaj ne obsojate Saudske Arabije? Zakaj eh, niste Saudsko Arabijo dali pred eh, mednarodno taborišče? Zakaj? Zaradi političnih razlogov? Ali so človeške pravice povezane, človekove pravice povezane z političnimi interesi? Oglejte si vse te zadeve kot človeška bitja, šitski imam, je dejal, da so vsa človeška bitja med seboj v sorodu in sicer v veri ali pa glede na izvor. Torej, vsi smo človeška bitja in vsi imamo vest. In na človeštvo morate gledati kot na skupek človeških biti. Omenili ste zapornike v Iranu. Gre za številne in tihotapci so uh, večkrat dejali, dovolite, da tihotapimo droge preko vašega ozemlja, kajti odpeljali.